Žozeja eh, Manuela Baroza. Preden začnemo za časom za vprašanje, bi vas želel obvestiti, da je zapisnik včerajšnjega zasedanja na razpolago ali ima kdo kakšen ugovor. Ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, Gre za čas za vprašanja predsedniku komisije. Še enkrat pozdravljam gospoda Baroza.